čisto zadnja stvar, pravilo 216 iz poslovnika. Gre za to, da so pristojni odbori posredovali več korigendumom k testom, ki jih je sprejel parlament. V prvem primeru gre za scheme za kompenzacije eh, za investitorje. To prosim preglejte, to imate vse v svojih eh, dokumentih. Potem drug takšen primer je uredba parlamenta in sveta o označevanju tekstilnih vlaken in eh, označevanju sestave teh vlaken v tekstilnih proizvodih, tudi tukaj imate že korigendum v svojih mapah. Skladno s pravilom 2.1.6 četrtim odstavkom bodo ti korigendumi potrljeni, če ne bo v 48 urah po njihovi objavi, Eh, prišlo do prošnje oziroma vloge strani politične skupine ali vsaj 40 članov, da bi o tem glasovali. Korigendumi so na voljo na spletni strani parlamenta. In sedaj sem prišel do konca svojih sporočil in lahko nadaljujemo s eh, dnevnim redom tega zasedanja. Pred vami je uh, končni sodelovnega reda, ki je bil sprejet 7.9. skladno s pravilom 1.3.7.